Zato prehajamo na naslednjo točko današnjega dnevnega reda. Gre za ustno vprašanje eh, v zvezi s kohezijsko politiko po letu 2013. Besedo dajem avtorici vprašanja. Gospe Hübner. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar, kolegi in kolegice. Pred tretji, tremi leti smo uvedli veliko revizijo kohezijske politike, s katero smo upoštevali veliko širitev in nove izzive. Nobene ni ključe ni bilo, da, že, da je že v letih 2005 in 2006 eh, Eh, kohezijska politika dala na vrh dnevnega reda eh, Lizbonsko strategijo, učinkovito rabo vode, eh, podnebne spremembe, privlačnost za mlade ljudi, boljšo kakovost življenja. Za obdobje 2007 do 2013 smo na dnevni red uvrstili vse prednostne naloge, ki so danes tudi del strategije Komisije za Evropo 2020 kajti vemo, da je cilj kohezijske politike, da anticipira spremembe, ne da se na nje odziva. In zato smo pred več kot dvema letoma objavili analitično poročilo regije 2020 in cilj je bil ugotoviti, kakšne naj bojo prednostne naloge kohezijske politike v obdobju po 2013. In zato smo se danes pripravljeni soočiti s prihodnostjo. Pred enim letom je politika dala, uh, kohezijska politika dala na voljo vsa svoja sredstva za oživitev gospodarstva, zato da bi vzpostavili povezavo med odzivom na uh, gospodarsko krizo in dolgoročno rastjo in razvojem. Ampak, eh, gospod komisar, naše vprašanje se nanaša na prihodnost. V prihodnjih letih bo Evropska, potrebova, bo Evropska unija potrebovala Eh, močan kolektiven odziv na potrebe državljanov. Ti državljani so zdaj dobro obveščeni in točno vedo, v kolikšni meri odločitve eh, o prihodnosti eh, temelijo na usmeritvah za prihodnja leta. Eh, Potrebno je sodelovanje, ki nas okrepi in solidarnost, ki nas poenoti in kohezijska politika, ki dobro deluje, danes temelji prav na tem temelju. Torej eh, sodelovanje, solidarnost in konkurenca. Že leta govorimo o tem, da je potrebno mobilizirati razvojni potencial vseh evropskih regij in mest izkušnje in logika jasno kažejo, da je ta mobilizacija najbolj učinkovita, če gre za direktno vključevanje podnacionalnih ravni upravljanja. Evropska regionalna politika je že prestala preizkus subsidijarnosti. Subsidijarnost za Evropo deluje. Reforma kohezijske politike iz leta 2006 je omogočila, da je ta politika postala sodobna in da je utemeljena na ravnovesju med eh, enakostjo in učinkovitostjo na pristopu od spodaj na vzgor in zgoraj na vzdolj eh, ter eh, na ravnovesju med skupnimi strate, evropskimi strategijami in lokalnimi prednostnimi nalogami. Vsekakor pa tudi v prihodnje ne smemo opustiti določenih načel. Eh, nova pogodba je unesla novo razumevanje načela subsidijarnosti, ki je že dobro zakoreninjeno v Evropi in tu gre za pomen lokalne in, eh, lokalnih in regionalnih organov. In tukaj lahko naredimo še več. Tisti, ki pravijo, da je kohezijska politika lahko omejena na Bruselj in nacionalno raven ali ne poznajo evropske realnosti ali pa ne razumejo, da s tem, ko izključujemo lokalno in regionalno Evropo iz zasledovanja evropskih skupnih ciljev, Eh, počenjamo nekaj, kar je eh, nespametno in tudi eh, nestrateško. Kohezijska politika nas ne sme razdeljevati. Iz političnih, gospodarskih in drugih razlogov mora biti to politika za vse. Vsi elementi integracije, skupni trg, eh, skupna valuta in kohezija se med seboj dopolnjujo in so odvisni en, eden od drugega. Eh, vsi vemo, kakšni so izzivi za prihodnost in tudi strategija Evrope 2020 je zdaj odprta za javno posvetovanje. Potrebujemo torej učinkovita orodja in kohezijska politika je politika za razvoj, ki vključuje vse ravni upravljanja v Evropi, ki skupaj delujejo za dobrodit evropskih državljanov. Če zaključim, Evropa potrebuje novo energijo, da bo poskrbela za svojo prihodnost, da se bo obnovila in to na odločen način. Legitimno vprašanje pa je, odkot eh, lahko in odkot naj pride ta energija. Za me je odgovor jasen. Danes mora ta energija priti od spodaj. Lahko jo sprostimo z neposrednim vključevanjem lokalnih in regionalnih ravni v evropsko upravljanje pri zasledovanju skupnih evropskih ciljev. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Sameckemu, ki bo spregovoril v imenu komisije. Spoštovani poslanci in poslanke, vsa vprašanja, ki so bila zastavljena, so zelo aktualna in kažejo na pomen kohezijske politike in tudi vašo zavezanost tej politiki, ki je v srcu evropske integracije, kar zadeva vprašanje o upravljanju na več ravneh. To vrstno upravljanje eh, prepoznavamo kot temeljni mehanizem pri uresničevanju prednostnih nalog evropske politike. Vedno večja vzajemna odvisnost med različnimi ravni upravljanja je bila izpostavljena tudi v posvetovalnem dokumentu, ki ga je komisija objavila v zvezi s strategijo Evropa 2020. Kohezijska politika je dober primer upravljanja na več ravneh, ponuja sistem upravljanja, ki ceni in izkorišča lokalno in regionalno znanje in ga kombinira z eh, evropsko ravnjo. Moč upravljanja na več ravneh izpostavlja tudi odbor regi v svoji beli knjigi iz junija 2009 in tam poziva Evropsko unijo naj ukrepi mehanizme upravljanja na več ravneh, eh, ki je, bila, eh, ki je bilo pravzaprav uvedeno na primeru kohezijske politike in se je potem razširilo na Eh, druga področja, kar zadeva možno opustitev cilja dve in upravičenost vseh evropskih regij. V obdobju 2007 do 2013 so vse regije upravičene do podpore iz strukturnega sklada. Za obdobje po letu 2013 pa komisija trenutno še nima uradnega stališča. Kar zadeva tretje vprašanje, oslabitev načela dodatnosti. Dodatnost je eno od temeljih načel kohezijske politike. Zagotavlja, da strukturno strukturni skladi ne nadomeščajo javnih izdatkov držav članic na ta način zagotavlja dejanski učinek evropskih intervencij in ponuja pomembno dodano vrednost evropske kohezijske politike. Kar zadeva vprašanje o regionalni razsežnosti kohezijske politike po letu 2013, Lizbonska pogodba še vedno vsebuje cilj, da je potrebno zmanjšati razkorak med posameznimi regijami v Evropski uniji in da je potrebno uh, eh, pris pomagati najbolj zapostavljenim regijam. Eh, to je vključeno v 174. členu. Poleg tega 176. člen izpostavlja, da je Evropski sklad za regionalni razvoj eh, namenjen izravnavi regionalnih razlik v Evropi s sodelovanjem in eh, podporo regijam, ki zaostajajo in s podporo tistim regijam, kjer je industrija v zatonu kar zadeva sodelovanje regionalne in lokalne uprave pri usničevanju evropskih ciljev v okviru kohezijske politike po letu 2013. E, torej tudi tukaj naj vas opozorim na posvetovalni dokument v zvezi s strategijo Evropa 2020, e, ki ga je objavila komisija in tam si prizadevajo za aktivno podporo vseh deležnikov, kot je naprimer tudi e, civilna družba in vizija za Evropo 2020 bo tudi na ravni regij ključna za uspeh. Komisija še ni razvila svojega stališča o tem, kakšno vlogo bo regionalna politika in kohezijska politika igrala pri uresničevanju strategije Evropa 2020, ampak vsekakor poskušamo eh, pri zasledovanju teh ciljev vključiti vse akterje kar zadeva vaše vprašanje, ali namerava komisija objaviti belo knjigo o teritorijalni koheziji. E, trenutno e, ločena bela knjiga za to področje ni predvidena. Politični zaključki, ki so izšli iz razprave v zvezi z zeleno knjigo o e, teritorijalni koheziji, bodo vključeni v zakonodajni svežen ki bo pripravljen v kontekstu šestega kohezijskega poročila in tega naj bi eh, v skladu z novo pogodbo komisija predložila leta 2010. Kar zadeva vlogo eh, socialnega sklada v kohezijski politiki v prizadevanju za trajnostni razvoj, eh, kohezijska politika igra ključno vlogo pri uresničevanju ciljev in to velja tudi za socialni sklad, ki bo še naprej eh, si prizadeval za doseganje svojih ciljev, kot je zapisano tudi v novi pogodbi. Tukaj so pomembne ustrezne politike in mešanica naložb z različnih ravni in eh, tudi tiste naložbe, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, tukaj predstavljajo pomembno komponento. Uh, Kar pa zadeva vprašanje o vlogi kohezijske politike v odnosu do drugih politik Evropske unije. Kohezijska politika eh, Evropske unije omogoča največje naložbe v realno gospodarstvo. Eh, v sporočilu komisije o kohezijski politiki in o naložbah v realno gospodarstvo je bilo izpostavljeno, kako pomembno je, da se eh, tudi ta politika osredotoča na lizbonsko agendo in da se osredotoča torej na inovacije eh, in eh, usposabljanje ter ljudi in raziskave. Torej, vse to lahko dosežemo samo v partnerstvu z regionalnimi in lokalnimi oblastmi. To pa predvideva tudi tesno sodelovanje med službami komisije, samo komisijo ter uh, ustreznimi regionalnimi in lokalnimi organi. Praktični primer sodelovanja med službami komisije je praktični načrt uh, za financiranje. Uh, naložb v raziskave in raziskoj, eh, razvoj in eh, ta dokument smo eh, poslali potencijalnim vlagateljem in jim na ta način omogočili boljši dostop do e, informacij. Kar zadeva e, novo kohezijsko politiko, je potrebna tudi tesna uskladitev s smernicami za, za poslovanje, ravno tako pa se dopolnjujejo tudi kohezijska politika in politika regionalnega eh, razvoja oziroma razvoja podeželja. E, In uh, upam, da sem s tem odgovoril na nekatera vaša vprašanja in veselim se že zanimive razprave. Hvala. Najlepša hvala, gospod Samecki. Zdaj pa dajem besedo predstavnikom poslanskih skupin. Prvi govornik je gospod Van Nistelroj za dve minuti. Kolegi in kolegice, gospod komisar danes gre za vsebinsko presojo in napredek kohezijske politike. Sveda želimo umestno oceno kohezijske politike in uporabe eh, skladov za eh, sedanje obdobje. Eh, ampak na veliko presenečenje ugotavljamo, da kar zadeva vsebinsko sodbo v neuradnem dokumentu o pripravi strategije, o tem sploh ni bilo govora. Nova komisija bo morala predložiti vsebinsko sodbo, kaj ti eh, ni sprejemljivo, da smo dobili samo nekakšen bežen pregled eh, Eh, kohezijske in regionalne politike. Želimo zeleno gospodarstvo, usposabljanje, eh, trajnostni razvoj. In tu nam je predsednik Baruza tudi eh, naznanil oziroma obljubil. Želimo politiko, ki bo prispevala k integraciji in lizbonska strategija, podnebne spremembe. Na vseh teh področjih se v regijah že marsikaj dogaja in to moramo podpreti kajti dejansko tukaj gre za um, temelje naših strategij in tu je potrebna solidarnost za vse regije, vključno z drugim ciljem. E, je komis, tukaj se je komisija iz, nekoliko nejasno izrazila. Ne more iti samo zato, da spodbujamo bogate regije. Potrebno je biti pozoren tudi na, eh, se, na porazdelitev eh, Eh, sredstev po sektorjih. To je napačen pristop in to nima nobenega smisla. Smo v času krize in lahko si predstavljamo, kako pomembni so regionalni skladi. Tukaj je denar hitro na voljo in se tudi zelo dobro porablja. Vsaj v moji regiji in eh, jugu nizozemske je eh, črpanje stotno in vsta denar se bo porabil za inovacije in nove cilje. Kar zadeva leto 2010 bom pripravil poročilo o sinergiji regionalnih eh, sredstev in eh, inovacijami ter raziskavami. Eh, rekli ste, da. Eh, Bele knjige o teritorijalni koheziji ne načrtujete, ampak tukaj imamo predvideno soodlačanje in to pričakujemo. Najlepša hvala. Gospa Krelj, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar, kolegi in kolegice. Želela sem si nekakšen bolj živahen uvod v to temo, kajti mislim, da se mora evropska kohezijska politika po letu 2013 dejansko spremeniti, sooča se z drugačnimi izzivi kot pred desetimi ali petnajstimi leti. Za mojo poslansko skupino pa je tukaj v ospredju predvsem solidarnost med regijami. To za nas ni predmet pogajanj. In to po eni strani pomeni, da morajo biti vse regije vključene v kohezijsko politiko, po drugi strani pa to pomeni tudi, da se je potrebno odreči kakršnim kolim poskusom, da bi kohezijsko politiko renacionalizirali. Tukaj je potreben evropski pristop in mislim, da je to tudi pristop. Uh, k temu, kako se bodo državljani in državljanke lahko bolje identificirali z Evropsko unijo. Poleg tega pa eh, za nas eh, ni vprašljivo, da je potrebno marsikaj tudi spremeniti in v spredju bo v prihodnjih letih razprava o prednostnih nalogah, za katere se mora zauzemati kohezijska politika. Eh, v prihodnje ne moremo vsakomor in. Eh, vsaki stvari nameniti evropskih sredstev. Osredotočiti se moramo na izgradnjo dobre infrastrukture, predvsem v novih državah članicah. Potrebno se je osredotočiti na razvoj raziskav, inovacij. Poleg tega pa moramo upoštevati, da izzivi, kot so podnebne spremembe, demografske spremembe, globalizacija, eh, torej, da morajo tudi te teme v prihodnje dobiti ustrezno pozornost v okviru kohezijske politike. Mislim, da se moramo osredotočiti na razvoj mest, ne zato, ker ne bi želela vključiti podeželja, ampak zato, ker vemo, da 80 odstotkov državljanov in državljank živi v mestih in v mestnem okolju in da razvoj podeželja. Eh, na žalost ostaja ločen od kohezijske politike in se obravnava v okviru kmetijske politike. Da bi tukaj dosegli boljše povezave, je tudi eden od ciljev, ali nam bo to uspelo, ne vem, ampak mislim, da moramo vsekakor vsaj poskusiti. Ne na zadnje in zato nekoliko obžalujem, da se je komisar pravzaprav malo izognil vprašanju. Ne na zadnje pa eh, je tukaj pomembna podpora samih ljudi v okviru kohezijske politike in to za nas pomeni izobraževanje, usposabljanje, kvalifikacije in to od uh, otroških let do starosti. Vse življenjsko učenje je ključna beseda. Hkrati pa to tudi pomeni, da mora Evropski socialni sklad ostati vključen v kohezijski politiki in da se tam da se torej ne sme niti govoriti o tem, da bi eh, socialni sklad ločili od kohezijske politike. Čezmejno sodelovanje je za nas prav tako pomembno in tudi to želimo okrupiti, ravno tako pa si prizadevamo za poenostavitev birokracije. Najlepša hvala. Hvala, gospa Krel, v imenu skupine Alde. Dobi besedo gospa Huzmenova za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Razprava o reformi strukturnih skladov je ključnega pomena za sposobnost Evropske unije, da ponuja ustrezne finančne instrumente eh, za spodbujanje ekonomskih in človeških virov. Vzpostaviti moramo kohezijsko politiko, ki bo skrbela za dobrobit državljanov. Eh, ta politika je do sedaj bila in še vedno ostaja zelo merljiv znak evropske solidarnosti, ampak vendarle obstajajo velike razlike, velike razkorake med posameznimi evropskimi regijami. Pojavlja pa se tudi eh, zaskrbljujoči trend, da se utegne ta razkorak še povečati in to lahko pripelje do izolacije. Glede na to, da sem predstavnica ene od najrevnejših držav članic, vas pozivam, da namerite posebno pozornost regijam z nizkimi dohodki. Istočasno pa razumem, da e, strukturni skladi niso nekako vse splošno zdravilo. Mobilizirati moramo e, notranja prizadevanja in tudi notranje vire, vendar pa če e, nimamo resnega pristopa na tem področju, lahko pride do notranje diferencijacije znotraj Evropske unije. In mislim, da je potrebno pomoč tistim državam, ki ne pokažejo napredka, eh, utemeliti na podlagi dodatnih kriterijih. Potrebne pa so tudi ukrepi, ki so nadnacionalnega pomena, zato da bodo države z nizkim in visokim BDP lahko sodelovale. In pa za konec, tudi zaposlovanje je pomemben znak, kako se kohezijska politika dopolnjuje z drugimi politikami in prinaša dodano vrednost. Najlepša hvala, gospa Husmenova, v imenu zelenih dajem besedo gospe Šrötr. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar ne gre za to, kakšen pomen ima kohezijska politika v Evropi, ker ti ta je v srču evropske politike in to je tista politika Evropske unije, ki Evropo drži skupaj, je simbol solidarnosti in kaže, kako je mogoče premagati nacionalni egoizem. To je instrument za vse regije. In zato tukaj v Evropskem parlamentu eh, obstaja velika zaskrbljenost nad tem, da bi se temu mehanizmu solidarnosti preprosto odrekli, kajti ni znak dobrega upravljanja, če komisija objavlja neke strateške dokumente, namesto da bi vodila javno razpravo o tem, kako lahko nadaljujemo z uporabo tega mehanizma solidarnosti, sploh spriča velikih izzivov, ki so pred nami, eh, kot je naprimer eh, izziv podnebnih sprememb, demografskih sprememb in vse to še eh, pri vseh proračunskih omejitvah, ki obstajajo. Potrebujemo reformo, ampak ta reforma mora biti drugačna, kot je zdaj. Doseči mora, da bo v regijah obstajal trajnostni razvoj, omogočiti mora podporo regijam pri projektih in ne sme izvajati politike od zgoraj na vzdolj, kot je zdaj v predvidenem mehanizmu earmarkinga. In uh, Potrebno je razviti proces od spodaj na vzgor e, in ta proces poznamo. Poznamo podobno metodo v, na področju razvoja podeželja in z njo smo uspeli doseči trajnostni razvoj, v katerega so vključeni vsi. Hkrati pa je ta politika tudi na samem terenu zelo dobro sprejeta. Uh, Eh, ravno tako pa potrebujemo pogumno komisijo, ki bo pripravljena reči da eh, mehanizmu solidarnosti in ki bo pripravljena priznati, da so regije tiste, ki odločajo o tem, kakšen bo njihov nadaljni razvoj in da tega ne morejo početi samo nacionalne vlade. Hvala. Najlepša hvala, gospa Šreter. V imenu skupine ECR dobi besedo gospod Vlasak za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. Trenutna kohezijska politika je nek živ organizem in spreminja se, tako kot se spreminja Evropa in tako kot se spreminjajo stališča posameznih držav članic in posameznih organov do, do te politike. Razprava o prihodnosti te politike pa opira več vprašanj, kot ponuje odgovorov. Ali bo kohezijska politika še naprej v prvi vrsti služila najslabše razvitim regijam v Evropi? Ali bo ponujala možnosti, za razvoj infrastrukture na področju prometa, naprimer, ali bomo lahko izboljšali kakovost življenja in ali nam bo uspelo zmanjšati eh, birokracijo, eh, ki je povezana s črpanjem evropskih sredstev. To so tiste vprašanja, glede katerih bomo poskušali doseči konsens v bližnji prihodnosti. Mislim, da bo ključno uh, da v eh, upravljanju evropskih sredstev najdemo dobro mesto za eh, evropska mesta in da eh, tudi dobro uporabljamo nove tehnologije. Eh, in vse to je združeno tudi v agendi za pametna mesta. Ta agenda ponuja priložnost za eh, ponovno oživitev opravljanja v mestih, hkrati pa v času finančne krize podjetjem ponuja moderne sisteme, sodobno tehnologijo in gospodarsko rast. In eh, to je nedvomno razlog, zakaj moramo strateške naložbe usmeriti v to področje, torej na mesta, in pa tudi na eh, Evropsko unijo. Pametni eh, transportni sistemi bodo pomenili konec oskih grv v mestih, konec eh, prometnih zamaškov, hkrati pa bo transport v mestih postal bolj prijazen uporabnikom. In starejši državljani bodo lahko dlje ostajali doma, zato mislim, da je vse to potrebno podpreti. Zaradi gospodarske krize je ta razprava danes še bolj aktualna in bolj nujna, kot je bila kadarkoli v preteklosti. In dvakrat moramo razmisliti, ko se odločamo o tem, kam bo došla evropska sredstva. Hvala, gospod Vlasak, v imenu skupine GUE NGL. E dobi besedo gospod Angorakis za minuto in pol. Evre. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kohezijska politika Evropske unije ne samo, da ni zmanjšala razkorakov med regijami, ampak jih je še povečala. In eh, celo Evropska unija eh, se zaveda, da statistika ne odraža vedno realnosti in zato je potrebno spremeniti taktiko v času krize se eh, razlike med regijami še povečujejo in nažalost eh, so napovedi za leto 2013 eh, še hujše za vse delavce, sploh tiste v najslabše razvitih regijah. Kohezijska politika želi nekako mm, naslikati lepšo sliko in zaslepiti delavce, hkrati pa omogoča velikim kapitalistom, da dobivajo še več denarja. In eh, vedno večje so tudi razlike med potokracijo in med ostalimi. Zdaj gre predvsem za konkurenco in za svobodni trg. In eh, tu imamo lepe številke, ki so zabeležene v strategiji za Evropo 2020. Potrebujemo nov način upravljanja, za kar se zauzema tudi nova grška vlada. Uh, potrebno je novo teritorijalno upravljanje in mi pozivamo delavce naj nasprotujo tej kohezijski politiki. Eh, gospod predsedujoči, tudi vas pa prosim, da poskušate uveljaviti svoj vpliv in da poskrbite za to, da se bodo zahteve delavcev uresničile. Najlepša hvala, gospod Angorakis, v imenu skupine EFD za 4 minute, gospod Bafton. Uh, you, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Glede uh, kohezijske politike po letu 2020 smo eh, dobili tajni dokument, ki kaže, da se bo financiranje verjetno popolnoma spremenilo na nacionalni ravni in na regionalni ravni. To pa pomeni, da eh, bomo ta eh, v načelo upravljanja na več ravneh popolnoma zapustili. Na mesto da bi uporabljali obstoječe strukture, se eh, sprejema proračun na drugačen način. To pa pomeni, da bodo eh, neto eh, plačevalci izgubili mnoga sredstva in mnogi drugi pa bodo od proračuna imeli še dolgoročne koristi. To le kaže neenakomerno porazdelitev finančnih bremen v Evropski uniji. Še eh, manjša število eh, držav bo še bolj obremenjeno in bojim se, da bo eh, Wales prikrajšan za pomoč, ki jo res potrebuje, ta bo šla v nove države člane, čla, članice. Dejansko si Wales ne more privoščiti plačevati v skupno blagajno, če iz nje ničesar ne dobi. Evropska unija naj bi postala čim bolj federalistična in centralizirana ter eh, pozablja na splošno kohezijsko politiko in teritorijalno kohezijo. Evropska unija eh, je volk preoblečen eh, v eh, ovco, ki se zauzema za konsolidacijo. Ogromno makinacij obstaja v birokratizirani globalni Evropi in to pomeni tudi dodatno priseljevanje v države, kot je Združeno kraljestvo. V prihodnje eh, bodo regije, kot je Wales, eh, še bolj prekrajšanje. Eh, naslednje proračunsko obdobje je tako, da ni popolnoma jasno, koliko uh, sredstev bo Vels dobil v naslednjih krogih. Uh, kohezivnost eh, in politika, uh, kohezijska politika uh, bo verjetno še naprej škodovala državljanom Združenega kraljestva, ki se ne bodo mogli naprej razvijati. Uh, v naslednji pomladi naj bi pripravili nov proračun in veliko verjetnosti je, da bodo sredstva za Wales še dodatno zmanjšana. Posledično to pomeni manjše investicije v gospodarstvo in izgubo delovnih mest. Prav gotovo Evropska unija ne bo pomagala niti moji volilnemu okrožju, niti Walesu. To bo pa pomenilo negativne posledice za celotno združeno kraljestvo in tudi njen kmetijski sektor. Zelo pomembno je, da imajo v ležani referendum o svojem odnosu do Evropske unije, ter se sami odločijo, ali jih bo vodil Westminster ali Bruselj. Najlepša hvala, gospod Paften. In sedaj dajem besedo gospodu Kolnišu. Ne, ga ni. Dobro, potem pa naslednji govornik, gospod Piper Markus, dve minuti. Ja, dank. Ja. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Predstavljamo si evropske regije brez evropske regionalne politike. Številna mesta in podeželska območja bi izgubila odločilne impulze za njihov razvoj. Mejne regije bi pustili sami z problemom um, tistih, ki se vozijo čez mejo vsak dan v službo. In prav tako ne bi imeli koristi za izobraževalno politiko, za kmetijsko politiko in uh, prav tako se ne bi mogli uspešno upenjati v mednarodne mreže. Gospe in gospodje, Evropa brez regionalne politike bi pomenila, da bi, skupnost, da bi skupnosti v regiji izgubile svoj obraz. Zato je pomembno, da imamo takšne probleme. Če teh ne bi imeli, bi šlo za socialni monopol komisije brez regij ali pa bi šlo za politiko spodbojevanja samo še najšipkejših. In to bi pomenilo, da bi izgubili izpred oči Evropske unije Eh, povezave in da bi padli nazaj v ponovno nacionalizacijo. Ne glede na to, ali so bili to, ti dokumenti objavljeni ali ne, ampak parlament regionalne politike brez vključevanja regij ne bo podpiral. To pomeni, da potrebujemo nove uh, reforme, nove izzivi imamo na področju energetike, demografije in tako naprej. In vse to moramo vključiti regije. Prav tako je pomembno, da bi bil prispevek v regijah bolj medljiv. Moramo pa boljše sankcionirati tistih držav članic, ki vedno administracije ostanejo dolže. Več posojil, več preglednosti, več učinkovitosti v to smer bi morala iti kohezijska politika in samo takšne ukrepe bomo podprli. Uprli pa se bomo vsem poskusom, da bi regionalno politiko uničili, reforme da, ponovna nacionalizacija to pa ne. Gracias, senor Piper. Hvala lepa, gospod Piper. Sedaj pa minuto in pol, gospod Stavrakakis. Prvo je vreme. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z prejšnjimi govorniki in rad bi dodal nekaj tudi sam. Ne moremo sprejeti kohezijsko politiko po letu 2013, ki bo taka, da bo diskriminirala oziroma razlikovala med različnimi eh, regijami, kot, tako da se eh, predlaga opustitev celja 2, da se eh, renacionalizira kohezijska politika in opuščajo nekateri skupnostni programi. O, ravno nasprotno, naša vizija za bodočo kohezijsko politiko je, da ostane to skupna evropska politika, ki bo veljala za vse regije, da bomo imeli dovolj finančnih sredstev, da dosegamo vse cilje in da bomo imeli poenostavljene uh, postavljena pravila za njeno izvajanje, tako da zagotovimo več dodane vrednosti. Strategija za eh, leto 2020 me skrbi, ker ni nobenega sklicevanja na kohezijsko politiko, čeprav je to odličen inštrument za izvajanje lizbonske politike. Tole dokazuje, da tukaj dobivamo dodano vrednost. To pa dodatno dokazuje, da je kohezijska politika bistveno prispevala k um, ponovni obnovi Evrope temeljiti mora na solidarnosti in rasti. Nekateri komisari pa enostavno na to pozabljajo, tako da pripravljajo predloge, ki spreminjajo načela in obliko kohezijske politike. Naj vam povem, komisijo bomo na to vedno, ko bomo lahko opozarjali. Najlepše hvala, gospod Stavrakakis. Sedaj pa gospod Türer, eno minuto in pol. Hvala predsedujoči, kolegi in kolegice. Regionalne zahteve in strukturne zahteve. Vse to je praktična gospodarska politika in na ta način Evropa postaja bolj vidna v skupnostih, v regijah, v občinah, so dejavni akteri, ki tesno sodelujejo med seboj in zato ne smemo izgubiti tega integriranega prestopa za celotno Evropsko unijo. Pozivam komisijo, da naj v bodočem oblikovanju kohezijske politike se še bolj osredotoči na majhna in srednje velika podjetja in da naj vključi tudi občine, skupnosti in mesta. V kohezijsko politiko prihodnosti. Seveda bomo še naprej morali investirati v infrastrukturo, ampak predvsem bomo morali omogočati inovacije in transfer tehnologij za majhna in srednje velika podjetja. In tudi v prihodnosti moramo spodbujati nastanke delovnih mest. Okrog tega se mora vrteti nova strukturna in kohezijska politika Evropske unije. Hvala, Barbara, por un minuto, el señor Alfonsín. Hvala lepa. In sedaj ena minuta, poslanec Alfonsi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. In eh, gospod eh, komisar, moram izpostaviti, da je kohezijska politika temeljni kamet, eh, kamen solidarnosti v Evropski uniji, ki je prav gotovo temeljna vrednota. Eh, pri nas. Teritorijalna kohezija je politična prioriteta, ki se mora kot taka odraziti tudi v proračunu. Razen tega, če govorimo o partnerstvu za regionalni razvoj, moramo reči, da je regionalizacija take politike za nas popolnoma nesprejemljiva. Na področju kohezivnosti pa moramo doseči, Eh, zastavljene cilje. Vemo, da se na nekaterih področjih eh, zmanjšuje pomen mest, po drugi strani pa eh, so nekatera območja še posebej izpostavljena in zanemarjena. In moramo dosegati cilje na evropski ravni. Najlepše hvala, gospod Alfo. Sli gospa Ernst, eno minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Sedanja razprava je osrednja razprava o značilnostih Evropske unije. Postavlja se vprašanje, trg ali socialna politika. In dosedanja razmišljanja komisije v povezavi za prihodnjost kohezijske politike um, so nespremljiva. Uh, Kohezijsko politiko je potrebno okrepiti in Evropska unija mora prispevati več k premagovanju gospodarskih in socialnih razlik. Odkrito bom povedala, ponovna nacionalizacija vsaj delov trenutne kohezijske politike bi imela negativne posledice za regije. Tudi v Nemčiji oziroma zlasti v Nemčiji. V zadnjem krogu širitve so prišle na dan razlike med regijami in pa med eh, Unijo oziroma so se te še povečale. Pomembno je tudi to, da poskrbimo za socialno-ekonomske potrebe tistih dežel, ki so pod 75 odstotki. To, da bi zmanjšali sredstvo za te regije po 2013, bi bilo um, zelo negativno za te regije. Prav tako je pomembno, da spodbujamo mestne pobude v okviru Evropske unije, kajti tukaj se skrivajo veliki potencijali za gospodarstvo, za finance in uh, tudi v mestih je imela kriza hude posledice. Pa, o, pa še nekaj o mejnih regijah. Kot nemška poslanka menim, da moramo v te regije veliko investirati, veliko moramo narediti in strah me je, da bo komisija tukaj odpovedala. <coughs> Hvala, predsedujoči. Verjetno vam je prišlo na ušesa, da v odboru regiji obstaja veliko nemira v povezavi z nekim skrivnim dokumentom komisije. Ta bi naj vseboval reformo proračuna za 2013 do 2020 in uh, prišlo naj bi do, velik, do velikih spremembah. V, torej koristi kohezijske politike bi šle za strukturno politiko. Gre za omejevanje načela subsidijarnosti in pa vladanja na večjih ravneh. In to ni v skladu z Lizbonsko strategijo. Konkretno, uh, gre za uh, črtanje sredstev iz naslova 2. Uh, eh, in uh, to bi pomenilo posledice za dve tretjini vseh regij. To, ta predlog se, umejuje, se utemeljuje z tem, da bi naj bile razlike med novimi in starimi uh, državami tako veliki, da je potrebna nova proračunska eh, politika in eh, v luči gospodarske krize naj bi ravno na ta način spodbudili gospodarstvo. Pri tem pa je jasno, da z tem predlogom eh, predvidevamo pristop Turčije. Tukaj vemo, da bodo obstajale velike finančne potrebe in na ta način naj bi zagotovili sredstva za ta pristop. Ampak Sam menim, da je na regionalni ravni morali bi povezati to z regionalnimi potrebami po, z regionalnimi gospodarskimi eh, potrebami. Brez eh, investiranja v ta področja ne bomo premagali gospodarske krize. To, kar je do sedaj povedal gospod Barozo in prestali komisarji, me ni prepričalo in pričakujem bolj konkretne, bolj konkretne ukrepe. Najlepše hvala in sedaj za uh, dve minuti gospod Kadek. Prav gotovo naša skupina podpira močno kohezijsko politiko za močnim proračunom, ki bo omogočila kohezivnost v Evropski uniji. Če želimo, da bo ta politika učinkovita, jo je treba reformirati in ojačati. Parlament in Evropska komisija morata mora ustvariti o popolno preglednost in eh, zelo me veseli, da eh, bomo v posebni skupini razmišljali o bodoči kohcijski politiki po letu 2013, ki mora vključevati vse zainteresirane strani parlament Eh, države članice, komisijo in regije. Ne moremo eh, zmaševati pomen regionalnega in eh, lokalnega vidika, ki so bistveni pri tej politiki. Soočamo se z velikimi negotovostmi glede bodočnosti kohezijske politike. Kaj se bo zgodilo po načrtovanem proračunskem obdobju, vendar moramo zagotoviti njeno kontinuiteto. Ravno tako se moramo boriti proti kakršnemu koli ponovnemu nacionaliziranju kohezijske politike, strahu, da bi se zmanjšali, eh, regional, zmanjšala regionalna sredstva od komisije. Torej pričakujemo, da se bo postavila tako, da bo pripravila eh, pravočasno belo knjigo o teritorijalni razsežnosti. Glede, eh, financ pa zahtevamo enakopravnost, ki bo omogočal eh, ustrezni razvoj, upoštevaje posebne značilnosti posameznih eh, območij. Sredotočiti se moramo ne le na tiste območja z eh, zmanjšanimi možnostmi za razvoj, ampak na vsa enakovredno. In le na ta način bodo strukturna sredstva Evropske unije lahko enakopravno in učinkovito celovito porazdeljena. Najlepše hvala sedaj pa za eno minuto, gospod Cortez. Najlepše hvala, gospod predsedujoče, gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. Za začetku bi se rad ozrl na eh, to, kar smo dosegli v Kebenhavnu, ker je dober obed za prihodnost. Pri kohezijski politiki se moramo boriti proti poskusom ponovne nacionalizacije in zagotoviti dostano vrednost za prepoznavnost evropskega projekta. Regija, regije pa igrajo v kohezijski politiki ključno vlogo. Dobro upravljanje na več ravneh nam bo omogočilo uspešnost te politike. E, imamo posebne prehodne mehanizme, ki omogočajo prehod države iz enega cilja v drug in eh, omogočiti moramo tudi posebno obravnavo eh, za eh, države z omejenimi možnostmi za razvoj. Najlepše hvala in sedaj eno minuto poslanka Figrejdo. Hvala lepa, gospa pred gospod predsedujoči. Res z veliko in zaskrbljenostjo pričakujemo proračunsko reformo še zlasti, ko gre za kohezijsko politiko. V času krize in um, regionalnih astemetričnosti je kohezijska politika bistvena za dejansko kohezijo na socialni in gospodarski ravni. Pri tem ne smemo ponovno nacionalizirati politike skupnosti, pa naj bodo to politika e, ribištva e, ali kmetijstva. E, ne moremo posebej le poudarjati regije, ki imajo omejene možnosti za razvoj. Obrniti eh, ne smemo samih načel kohezijske politike in eh, ne smemo z njo financirati vse akcije, ki nimajo ničesar opraviti z skupnimi cilji. Če pogledamo strategijo za leto 2020, je treba upoštevati tudi podnebne spremembe. Zelo pomembna je razprava o kohezijski politiki po letu 2013. Pričakujemo jasne odgovore za to, da jo ohranimo v pravem pomenu besede. Najlepše hvala. Dve minuti eh, poslane Tešera. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Eh, res eh, moramo razpravljati o skupnem proračunu skupnosti, zato da zagotovimo še naprej preglednost in trajnost. Kohezijska politika po letu 2013 mora temeljiti na eh, solidarnosti in drugih temeljnih načelih za območja, kot so naprimer Madeira, ki dejansko potrebujejo stalno pomoč. Ne smemo pozabiti na osnovne zamisli. Komisija je večkrat omenila pomembne vidike, kot so potreba po večji enostavnosti, večji usmerjenosti. Um, in učinkovitosti pri izvajanju te politike. To so področja, ki nas skrbijo, seveda upoštevaje eh, najbolj, potrebe najbolj oddaljenih območij. Tukaj naj spostavim tri stvari. Trenutna eh, zastavljenost na regionalni ravni mora upoštevati tudi alternativne možnosti za to, da dodamo vrednost. Pri, potem, uh, je tukaj še cilj 2, ki velja za dve tretjini eh, regij v državah članicah in zna biti neproduktiven. Potem je pa tudi eh, kriterij bližine, ki eh, ga ne smemo nacionalizirati oziroma centralizirati. In ne nazadnje, naj poudarim, 349. člen Lizbonske pogodbe, ki predvideva poseben eh, pristop eh, do finančnih sredstev za oddaljena območja, še zlasti, če eh, imajo posebno težke socialne razmere in potrebujejo stalno pomoč. Najlepše hvala, gospod Teksera. In sedaj za eno minuto dajem besedo gospodu Olejnčaku. Hvala lepa. Današnja politika je taka, da omogoča razvoj infrastrukture, eh, cest in podobno v novih državah članicah. Zahvaljujoč taki politiki bomo v prihodnje z novimi investicijami ustvarjali nova delovna mesta in pri tem ne bomo pozabljali na okolje. Če pa razmišljamo, kakšna je kohezijska politika danes, se ne, mor ne moremo ne, da bi se vprašali, kakšna bo po letu 2013 nikakor ne pristajamo na ponovno nacionalizacijo te politike po letu 2013. Takrat bomo ne le imeli a, tradicionalne akcije in a, um, ukrepe, ampak iz teh sredstev bomo morali uh, financirati tudi znanost, uh,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 az egyenjogúságról és egyenrangúságról. Dragi kolegice in kolegi, rád bi se ozrl na to tematiko čisto na kratko. Ukopra, enakopravnost, eh, pomen kom, kmetijskega razvoja. V 20 letih po pra, padcu berlinskega zidu v tem obdobju se je marsikaj zgodilo. Minilo je 20 let od kar eh, smo dvignili svoj glas eh, v eh, centralni in vzhodni Evropi. V 21. stoletju pa moram reči, da ni več novih in starih držav članic. Obstaja le ena Evropska unija, o tem ni nobenega dvoma. Vendar je to treba upoštevati ne le na simbolni ravni, ampak je treba to odražati tudi v kohezijski politiki Evropske unije, ki je ena od temeljnih politik Evropske unije. Če so um, države članice enakopravne, potem ne moremo imeti take reforme politike, ki omogoča uh, drugačne možnosti državam članicam. Taka reforma enostavno ni mogoča. Potem je tukaj še en vidik. Popolnoma jasno je, da mora eh, komisija se bolj jasno izražati. Ne moremo še naprej nadaljevati nadaljevati svojega dela na osnovi zaupnosti. Sam se ukvarjam z tem področjem v parlamentu in od komisije eh, zahtevam jasno opredelitev in eh, želim, da se neha skrivati za zaupnostjo prav gotovo je kohezijska politika uh, nujna in mora imeti ustrezna sredstva za kmetijski razvoj. Ravno tako pa je pomembno, da preučimo, kakšne so možnosti za povezovanje po letu 2013 med SKP-jem in kohezijsko politiko. Najlepše hvala in uh, sedaj poslanec Alves. zato, da zagotovimo, da imajo vsi evropski državljani enake možnosti za razvaj, potrebujemo kohezijsko politiko in ta mora biti prežeta z evropskim duhom. Razvijati moramo na učinkovit način vse vidike in res me skrbi pristop komisije. Ne pristajamo na popolno, ponovno nacionalizacijo kohezijske politike. Ta politika ne more biti učinkovita, če bo odvisna od eh, tem, koliko je posamezna država bogata. Kohezijska politika je. Uh, mora nujno biti prilagojena eh, potrebam eh, območij, ki imajo manjše možnosti in razvoj in ki so posebej oddaljena. Tega pa ne moremo doseči na osnovi predlogov komisije. Najlepše hvala, gospod Alves, in sedaj dve minuti, gospod Kelly. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako kot uh, moji kolegi sem tudi sam zaskrbljen zaradi nekaterih trendov, ki se kažejo v notranjem dokumentu komisije, ki je slučajno pred kratkim pricurljal na površje. Obstaja predlog, da se. Uh, kon, cilji konkurenčnosti ne obravnavajo več prednostno. Te pa so bili nujni za um, regionalni in kmetijski razvoj. Še posebej so pomagali k razvoju tehnoloških parkov, ki jih bomo še bolj potrebovali v prihodnosti in so že odigrali svojo vlogo. Ravno tako so pomagali pripomogli k kohezivnosti posameznih regij. Med eh, regijami pa obstajajo ogromne razlike, nekatere so izredno eh, revne. Kriterij upoštevanja nacionalnega BDP-ja je napačen kriterij. Treba je upoštevati kupno moč kot kriterij in v nekaterih eh, regijah je kupna moč bistveno nižja od nacionalnega poprečja. To je treba upoštevati v novem dokumentu, pa tudi sinergije med regionalnim razvojem, raziskavami in um, znanostjo. Tako kot drugi se zauzemam za eh, večji poudarek eh, na eh, regionalni politiki in njenem razvoju in ne Eh, kajti regionalni razvoj, eh, še posebej družinske eh, farme in podobno so temelj naše družbe. Več je treba narediti v boju proti goljufijam. Vem, da je bilo marsikaj doseženega v zadnjih letih, vendar moramo zagotoviti, da sredstva iz Evropske unije pridejo tja, kamor so namenjena, tako da bodo uh, ljudje po Evropski uniji imeli več možnosti. Najlepša hvala, gospod eh, Kelly. Dame in gospodje, sedaj pa preidemo na postopek Catch the Eye. Pritegnite pozornost. Veliko uh, eh, prošenje imam za besedo. Uh, prosim, ne prijavljajte se več, ker nimamo več dovolj časa. Gospod Lukašev. Bardzo, pani przewodniczący, koleżanki i kolegi. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Sama predstavljam eh, regijo Podkarpače eh, na jugu Polske, to je zelo dinamična regija, kjer imamo veliko novih podjetij, e, veliko poseljenost, e, veliko novih posebnih poslovnih centrov, eh, celo tako imenovano eh, letalsko dolino. Vendar pa je ta regija še vendar le precej revna in to revščino poskušamo odpravljati z različnimi programi. Ne želimo si nobene miloščine, želimo si eh, pomoč, eh, ki nam bo omogočila razvoj in nam pomagala bojiti, boriti se proti podnebnim spremembam. Želimo pa seveda eh, postopen razvoj. In pomembno je, da so regije tiste, ki bodo izvajale kohezijsko politiko. To bo prineslo najboljše rezultate. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je kohezijska politika. Uh, sporočilo za vse državljane Evropske unije. In sedaj za eno minuto, uh, gospa Perhajen. Regionalne strukturne skladi so bistven instrument v Evropski uniji. To je bil tudi motor za strukturni in gospodarski razvoj in to so prepostavili tudi državljani. Prav tako je to pomemben inštrument pri, pri premagovanju strukturnih um, sprememb in tudi deluje na terenu. Trebujemo pa jasnejše in preglednejše strukture pri kohezijskih skladih in pa boljši nadzor, tako da bodo sredstva učinkovito porabljena. Kohezija, približevanje pri socialni in gospodarskem eh, razvoju, to je osrednji inštrument, zato ga v prihodnosti ne smemo slabiti, ampak ga moramo okrepiti. Kohezijska politika v Evropi potrebuje več jasnosti, več preglednosti, več. Uh, odgovornosti strani držav članic in zato je pomembno, da ostanemo pri zahtevi po načelu dodatnosti. Zato prosim komisijo, da naj eh, tudi pri sestavi politike za 2013 upošteva te zahteve. Hvala, gospod Ferhejen. Sedaj pa za eno minuto, gospod Bojl. Uh, Hvala, predsedujoči. Wales je verjetno najbolj pozitivna evropska regija v Evropski uniji. Namreč vsaka skupnost in vsak posameznik profitira iz evropskih sredstev. Uh, če bi torej uresničili predloge komisije, bi dobili velike politične posledice za območja, kot je Wales. Prav tako bi predlog povzročal velike socialne in finančne posledice za to vrstne regije. In zato je bistvenega pomena, da vsi poslanci tega parlamenta zahtevajo od komisije, da naj pripravi takšne predloge, ki bodo za nas spremljive in s tem mislim takšne predloge, ki bodo vsaki regiji po Evropi dovoljevali, eh, da se kvalificira za prejem sredstev v kohezijskih skladih, pa tudi tisti, ki niso iz konvergence po letu 2013, da dobijo nekakšen prehodni status. Hvala. Gospod Golniš, končno ste prišli. Dali vam bomo besedo, ampak imate samo eno minuto. Hvala. Veliko pozornosti sem eh, prisluhnil temu, kar so povedali kolegi in eh, dvoje je jasno. Prvič, eh, skrivnostnost obdaja ta dokument komisije in zato nestrpno pričakujemo pojasnila komisije. In uh, potem drugič, nekoliko nenavadno je, da preče torej, to drži, da se tukaj na novo definira kohezijsko politiko na osnovi novih meril, ki v bistvu nima več nič opraviti za kohezijo. In tukaj mislim, naprimer, zunanjo politiko. Dobro, razumem, da je to prednostna naloga za, visoke, za visoko predstavnico, ampak zakaj pa je to tukaj prednostna naloga? Kar se tiče skupno kmetijsko politiko, ta je že zelo postala žrtev trga in zato smo mnenja, da bi bilo zanimivo, če bi nam komisija pojasnila natančneje, kakšni so sploh cilji, ki jih zasleduje in kako je kaj z podnebnimi spremembami. Zdi se, da tega tudi niso poštevali. Hvala, gospod Golniš. Gospod Galon je naslednji. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem zaskrbljen, kot mnogi kolegi. Ta kriza, v kateri živimo, nas bo verjetno vrgla na eh, ravni BDP-ja, ki bodo komaj pozitivni. In veliko bo časa preteklo, predno bomo imeli zaposlenost na ravni, kot je bila pred krizo. In v tem kontekstu moramo izvajati tako investicijsko politiko, eh, ki bo omogočila eh, ohranitev cilja 2 in upoštevati moramo tiste inštrumente, ki bodo našim regijam pomagale izho pri izhodu iz krize. V Italiji je situacija podobna kot v drugih državah članicah. Povečati moramo konkurenčnost že razvitih regij in omogočiti razvoj nerazvitim regijam. Eh, moramo reči, da je opustitev cilja 2 izredno nevarne za um, Italijo in druge mediteranske države, pa tudi druge države Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rigner. Signora Rigner. Gospa Regner. Alle, zumindest viele, reden vom. Veliko je govoril o evropskem socialnem eh, modelu, vendar pa to nima dovolj vpliva na proračun ali na kohezijsko politiko. Moja zahteva je zato naslednja. Potrebujemo samostojen socialni sklad. Ta mora biti uh, močnejši. Potrebujemo zbiranje sredstev tudi v času uh, sedemletnega finančnega obdobja. Na ta način bi lahko dali na razpolago sredstva tudi tistim regijam, ki so dosedaj bile neopažene v evropski strukturni politiki. Evropski socialni sklad bi zato še bolje pomagal pri problemih eh, brezposelnosti, eh, velikega števila tistih, ki prekinejo šolo, malega števila žensk in pa eh, izboljšal bi možnosti za nadaljno usposabljanje in izobraževanje. Hvala lepa, gospa Regner, sedaj pa gospa Kraca. Hvala, predsedujoči. menim, da, da je bila odločitev odbora, da imamo to razpravo zelo pomembna. Ta razprava je bila pomembna. Ogledali smo si različne vidike in različne razsežnosti, ki bi jih naj imela učinkovita kohezijska politika po 2013. Prav tako smo si ogledali značilnosti Evropske unije. Ta razprava prihaja ob posebnem trenutku v zgodovini Evropske unije. Po eni strani je Lizbonska pogodba prispevala k integraciji Evropske unije, po drugi strani pa še vedno čutimo posledice finančne krize, ki je pokazala, kako pomembna je solidarnost, zato če želimo spodbujati konvergenco in pa notranji trg. Komisijo prosim, da naj poda jasno izjavo o dveh zadevah, ki jih sta še zlasti pomembni za Evropski parlament. In sicer zanima me, ali boste predlagali inovativne ukrepe, ali boste imeli inovativne ukrepe v povezavi z ponovno nacionalizacijo projektov iz kohezijske politike in drugič, kakšna je prihodnost cilja dve, kajti to je zelo pomemben eh, cilj za celoten evropski trg. Hvala, gospa Kraca. Še eno minuto, gospod Kalenbach herr präsident predsedujoči menim da je naša naloga kot evropski parlament ta da ustvarimo okvirne pogoje za to da bodo vsi ljudje v vseh državah članicah v regijah v katerih živijo imeli kar najvišji možni življenjski standard predpogoji za to so v evropi zelo raznoliki in zato potrebujemo močno in dovolj financirano kohezijsko politiko. Slišali smo že številne komentarje eh, in eh, moramo preprečiti, da bi kohezijska politika skrenila z poti. Ne potrebujemo ponovne nacionalizacije, potrebujemo inštrumente spodbude za vse evropske regije, eh, za tiste, ki so zapostavljene, pa tudi za tiste, ki se že pozitivno razvijajo kajti ne smemo doseženega spet postaviti na kocko. Potrebujemo transparenten sistem spodbud, ki bo dovoljeval nezapreten dostop, po drugi strani pa bo zagotovil, da bodo sredstva porabljena na korekten način. Moramo misliti evropsko in delovati regionalno. Senjora. Hvala lepa, gospa Karenbach. Sedaj pa ima besedo za eno minuto. Gospod Matula consider această dezbatere rasprava o prihodnosti kohezijske politike po letu dva tisoč trinajst eh, je zelo uporabna zlasti če upoštevamo dejstvo da smo v času gospodarske krize razvojne razlike med posameznimi regijami v evropski uniji se večajo te regije potrebujejo nadaljevanje kohezijske politike Pomembno je, da zmanjšamo prepad med eh, posameznimi regijami in moramo ga zmanjšati na hitrejši način. Vključiti moramo regionalne in pa lokalne oblasti. Regije ne smejo čutiti, da jih Evropa zapušča. Številne države članice določajo svoje nacionalne cilje ravno na osnovi kohezijske politike. Moja država, Romunija, meni, da bi bilo dobro nadaljevati z kohezijsko politiko tudi po letu 2013. Morali bi kombinirati nacionalne sklade in pa evropske strukturne ter regionalne sklade. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto. Gospa Papadopoulos. Hvala lepa predsedujoči. Strinjam se s tem, da je kohezijska politika gonilo za več kohezije in solidarnosti v Evropski uniji. Trenutna kriza je povzročila velike težave in uh, ranljive skupine so postale zelo ranljive, uh, so postale zelo um, izpostavljene. Trenutna kriza pa je tudi izziv Obstaja neposredna potreba po tem, da bi izboljšali solidarnost v Evropski uniji in obstaja potreba po ustrezni kohezijski politiki, ki bo imela velike cilje, ki bo zagotovila, da bo obstajala infrastruktura in pa čezmejno sodelovanje za izmenjavo prakse. Ne želimo ponovne nacionalizacije, ne želimo diskrimina, des, eh, diskriminacije, ne želimo netransparentnosti in ne želimo nekakšnega skrivnega dodelevanja sredstev in smo tudi proti temu, da bi bil odpravljen cilj dve. To bi imelo velik vpliv na Mediteran. Želimo enakopravno razdelitev sredstev, želimo vključitev regionalnih lokalnih oblasti, malih in srednje velikih podjetij, želimo reforme, ki so potrebne za to, da bi imeli ustrezno financiranje, s katerim bomo lahko izpolnili cilje za 2020. Končujem, gospod predsedujoči. Želimo posebno obravnavo perifernih regij v um, južnem Mediteranu. Hvala lepa, gospod Papadopolu. Gospod Luhan, za eno minuto. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Vedno več potrebujemo um, mehanizmov koordinacij in um, lokalne oblasti se pogosto soočajo z socialnimi razlikami zaradi razvoja politik nad katerimi nimajo nadzora ali vpliva. Poleg tega je zelo težko oceniti dolgoročne učinke projektov, ki jih financirajo evropski skladi in projekti, ki se istočasno tudi izvajajo. Zanima me, kako bo Evropska komisija podprla prizadevanja lokalnih oblasti in na kakšen način bo uh, razvila strategijo razvoja, ki bo temeljila na potrebah eh, skupnosti. Upoštevati je potreba vse potrebe, eh, ki jih imajo regije. Zanima me, kakšne instrumente bo razvila Evropska komisija za lokalne oblasti. Hvala. Gracias, Hvala lepa, gospod Luhan. In uh, za zaključek tega kroga dajem besedo gospodu Sikljevskemu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 pa je, da bi zagotovili uravnotežen razvoj na različnih področjih. Moramo imeti eno kohezijsko politiko za podeželje in za mesta. Po zadnji širitvi smo postali zelo nehomogeni, zato moramo ponuditi enake možnosti vsem. Hkrati pa se moramo boriti proti posledicam gospodarske krize, proti posledicam negativnega demografskega razvoja in pa podnebnih sprememb. Ena stvar je jasna. Potrebujemo kontinuirano kohezijsko politiko in ta mora, mora biti prilagojena današnjim izzivom. Lepa hvala. Gospe in gospodje,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 Zato si želim, da bi prihodna kohezijska politika imela povečan sklad za regionalno kohezijo in te, ta sredstva bi potem države članice porabile za izboljšano energetsko učinkovitost zgradb in stanovanj. Mislim tudi, da bi morali več vlagati v javni promet. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Tičav gospod Papa Nikola bo tudi dobil eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Moje kolegi so v razpravi že pokrili bistvena vprašanja, zato bi rad izpostavil dve stvari. V številnih primerjih obstajajo možnosti, da bi okrepili kohezijsko politiko, ampak obstajajo operacijski razlogi in pa preveč administracije in zato je včasih to nemogoče in to je nespremljivo. Uskladiti moramo naše prizadevanja in to bo povzročilo, da se bomo bolj približali evropski koheziji. Drugič, dajali smo, da smo na poti iz finančne in gospodarske krize, ki je na svetu povzročila toliko težav če želimo pomagati, potem moramo pomagati tistim regijam, ki nas v resnici potrebujejo. Želim odgovor se strani komisije. Imamo tudi randive skupine, eh, mlade, ki potrebujejo našo podporo in to je naše poglavitno stališče. To je tudi naše stališče politične skupine, ko govorimo o socialnem gospodarstvu. Le tako bomo močni in optimistični za prihodnost. Hvala lepa, gospod Papa Nikolaus. Sedaj pa bom dal besedo komisarju Šamickemu, ki bo spregovoril v imenu komisije. You, uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ni dvoma, da bo kohezijska politika zelo povezana z uresničevanjem strategije 2020. EU 2020 oziroma 2020 bo odgovorila na številne izzive in kohezijska politika bo eden ključnih instrumentov, ki jih bo imela na voljo Evropska unija in pa države članice, da bi se lotile teh izzivov. Kohezijska politika bo, eh, ne bo ločena od vse splošne strategije. V tej fazi imamo številna vprašanja, naprimer geografsko pokritje ali pa pokritje področji ciljev, cilja 2. Potem je tu še status individualnih uh, statusov skupin. Vsa ta vprašanja ste omenili, ampak Komisija na ta vprašanja nima jasnih odgovorov in to priznam. Toda komisija vodi poglobljeno razpravo tudi z vladnimi strokovnjaki držav članic. In te razprave bodo vodile v pripravo celovitega stališča Evropske komisije leta 2010 tekom naslednjih mesecev bomo našli odgovore na vprašanja, ki ste jih postavili danes. In za zaključek bi se rad zahvalil vsem poslankam in poslancem za vprašanja. Ta potrjujejo pomen kohezijske politike kot instrumenta dolgoročnega ulaganja v regije, kjer je potrebno izgraditi potencial za rast regij in mest. Cenim vaše komentarje, vzel jih bom seboj v Bruselj. Poročal bom o tem mojim kolegom v službam Evropske komisije in pa mojim naslednikom. Komisija bo še naprej pripravljena na razpravo z Evropskim parlamentom glede oblikovanja skupne kohezijske politike v naslednjih mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda in prekinjam sejo do pol dvanajstih, ko bomo glasovali.